Lepo pozdravljeni, kolegi in kolegice. Nadaljevali bomo s sestankom. Eh, dnevni red. Ni videti, da bi želeli spremeniti dnevni red, tako da lahko nadaljujemo s poročila predsednice. Opozorila bi vas na nas novičnik in na jezikovni režim, ki je zapisan v novičniku. Drugače pa nimam eh, kaj več dodati kot eh, predsednica. Samo to, da lahko spremljajo današnjo sejo tudi po spletu. Sedaj pa podimo na tretjo točko. Glasovali bomo, prosim, da vzamete svoje kartice. Gre za programe Evropske unije proti goljofijam. Poročevalec je kolega Sančez Neira. Gospod Salafranka, želite besedo? No, eh, gracias, <clears throat> De forma muy breve, eh... Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo na kratko, zelo dobro smo sodelovali s kolegicami in kolegi, ki so vložili predloge sprememb iz strani različnih političnih skupin. 44, 45 in 36 so predlogi sprememb, ki jih nisem uspel sprejeti. Ne zato, ker se ne bi strinjal z njihovo vsebino, temveč zato, ker ne sodijo v ta strok zakonodajni okvir. Sicer bi jih lahko sprejel, ampak eh, nasplošno ni nobenih težav s tem poročilom in lahko o njem glasujemo. Hvala. Hvala. Predlog spremembe 44. Kdo je za? Proti? Ponovimo. 44 za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno 45 za. Proti, vzdržani, zavrnjen 7 za. Proti, vzdržani. Predvidevam samo, kako glasujete. Še enkrat 7 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Predlog spremembe 7. Glasujemo elektronsko. Jetzt haben wir es, ne? Super, danke. Die Abstimmung ist beendet. Hvala, konec glasovanja. Sprejeto z jasno večino. 8 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 9 za, proti, vzdržani. Sprejet, 10 za, proti, vzdržani. Sprejet, 11 za, proti. Bi lahko preverili? Preverimo predlog 11. Mislim, da je sicer sprejet, ampak uh, mislim, da danes zadeve niso ravno najbolj razvidne. Konec preverjanja in predlog je sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 5, ne glasujemo, 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Bi lahko preverili? Preverjamo predlog 14. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 je brez predmetem, 15 tudi 16 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 17 za, proti vzdržani sprejet. 18 za, proti vzdržani sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. 20 za, proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 24 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. 48 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti vzdržani sprejet. 26 za, proti vzdržani sprejet. 49 za, proti vzdržani sprejet. 50 za, proti vzdržani sprejet. 27 za, proti. Bi lahko preverili predlog 27? Glasujemo. Check is beendet. Und Konec glasovanja, sprejeto. 28 za, proti vzdržani, sprejet. 29 za, proti vzdržani, sprejet. 30 za, proti vzdržani, sprejet. 51 za, proti vzdržani, sprejet. 31 za, proti. Bi lahko preverili predlog 31. Glasujemo. Check is beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani, sprejet. 52 za, proti vzdržani, sprejet. 53 za, proti vzdržani, sprejet. 33 za, proti vzdržani, sprejet. 54 za, proti vzdržani, sprejet. 34 za, proti vzdržani, sprejet. 55 za, proti vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 56 za, proti vzdržani sprejet. 35 je brezpredmeten. Budget 1 za, proti vzdržani sprejet. Budget 2 za, proti vzdržani sprejet. 1 za, proti vzdržani sprejet. Budget 3, tu ne glasujemo. 36 za, proti vzdržani zavrnjen. 37 za, proti vzdržani sprejet bi lahko preverili 37. Konec glasovanja. Sprejeto. Bađa 4 za, proti vzdržani sprejet. 38 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. 40 za, proti vzdržani sprejet. 41 za, proti vzdržani sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. 6. Za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje od, eh, o programu, kot je bil spremenjen. Glasujemo in sicer poimensko. Und es ist mit 17 zu 0. Sprejeto 17 glasovi za in nobenim glasom proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo na mnenje glede skupne kmetijske politike, glede uredbe o skupni kmetijski politiki. Poročevalka je gospa Šmit. Želite besedo? Ne, dobro. Potem pa si poglejmo predlog spremembe 16 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani. Bi lahko preverili drugi del predloga 16? Preverimo. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe 16. Beendet. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen 19 za, proti zdržani bi lahko preverili predlog 19. Das ist angenommen. Sprejeto. 20 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, bi lahko preverili drugi del 20. predloga spremembe? Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani. Lahko preverimo drugi del. Konec glasovanja sprejeto. 28 za, proti vzdržani sprejet 29 za, proti vzdržani sprejet 30 za, proti vzdržani sprejet 1 za, proti vzdržani sprejet 31 za, z ustnim predlogom spremembe. Nihče ne ogovarja za, proti vzdržani sprejet 32 za proti vzdržani sprejet. 33 z ustnim predlogom spremembe, nišče ne ogovarja. Za, proti. Lahko preverimo predlog 33. Konec glasovanja sprejeto. Predlog 2 za, oziroma to je bilo umaknjeno, štiri za, proti. Z, lahko preverimo predlog štiri. Glasujemo. Sprejeto 34 za, proti, vzdržani, sprejet 5 za, proti, vzdržani, sprejet 6 za, proti, vzdržani, sprejet 5. 35 je brezpredmeten, 7 in 8 sta bila omaknjena, 36 pa je oziroma za, proti. Lahko preverimo predlog 36. Eh, Konec glasovanja. Sprejeto. 9 za, proti, vzdržani sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani. Bi lahko preverili predlog spremembe 13? Glasujemo. Mislim, da je predlog sicer sprejet, vendar preverimo. Es ist abgelehnt bei Stimmengleichheit. Zavrnjeno. 37. Za, proti, vzdržani, sprejet. 14. Za, proti, vzdržani, sprejet. 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj je pa še končno poimensko glasovanje. Glasujemo. Ja. Abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalki oziroma pripravljavki mnenja, ki ni imela najlažjega dela. Sedaj pa prehajamo na naše mnenje glede strateškega načrta in eh, glede jamstvenega sklada in sklada za razvoj podeželja. Hm, poroč Pripravljalec mnenja je gospod Celar, ki pa ga danes ni z nami, nišče ne želi spregovoriti. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. Preverimo predlog 12. Sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti proti, vzdržani, bi lahko preverili tudi predlog 14. Ja, s Agnenom. Sprejetje. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sicer zavrnjen, ampak preverimo predlog 20. Sprejet. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen 24 za, proti, vzdržani, preverimo predlog 24. Mislim sicer, da je sprejet. Ja, se s Angelom, ja. Da, predlog je sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet 26 za, proti, vzdržani, sprejet 27 za, proti, vzdržani, Predlog je sprejet 28 za, proti vzdržani sprejet 29 za, proti vzdržani zavrnjen 30 za, proti vzdržani zavrnjen 31 za, proti vzdržani zavrnjen 32 za, proti vzdržani zavrnjen 1 za, proti vzdržani sprejet 33 za, proti vzdržani preverimo predlog 33. Ah, predlog je zavrnjen. Ja, običajno, če pritisneš na napačni gumb, se, kar se glasovanje ne, ne spremeni nič. Sicer se ne bi spuščala sedaj v poslovnik. Ja, ja, ja, ja, ja, genau, das ist halt das Berufsrisiko. Es tut mir leid. Ja, ampak takšno je naše poklicno tveganje. To se lahko zgodi, tako da tole ne morem narediti nikakršne izjeme, če ste pritisnili na napačen gumb. 33. 33. To je bilo zavrnjeno, 34 za, proti. Bi lahko tudi to preverili, 34. Abgelent. Zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko preverimo predlog 36. Zavrnjen, jasno zavrnjen. Se upravičujem, nisem, ni bilo jasno. 38, 39 za, proti, zdržani. Lahko preverimo tudi 38 in 39. Das ist angenommen. Sprejeta. 40 in 41 za, proti, vzdržani, sprejeta. 42, 43 za, proti, vzdržani, sprejeta. 44 in 45 za, proti, vzdržani, sprejeta. 42 za, proti, vzdržani, sprejeta. 47 in 48 za, proti vzdržani sprejeta. 49 za, proti vzdržani. Lahko preverimo predlog 49. Če je izpednet. Konec glasovanja zavrnjen. 50 za, proti vzdržani. Potreba tudi preveriti, se upravičujem. No. Das ist abgelehnt. Zavrnjen. 51 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 52 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 53 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 54 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 3 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 4 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 55 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani. Bi lahko preverili drugi del, sicer mislim, da je zavrnjen nisem pa prepričana. Ja, da, zavrnjen je, se opravičujem. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen 60. Z ustnim predlogom spremembe nišče ne ugovarja, za, proti, vzdržani, zavrnjen 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen bi lahko preverili predlog 63. Ja. Sprejet. 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. 66 za, proti, zdržani, sprejet. 67 za, proti, zdržani, zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo predlog 70. Sprejet. 71 za, proti, Vzdržani. Sprejet. 72 za, proti, vzdržani. Bi lahko preverili tudi 72. Sprejet. 73 za, proti, vzdržani. Sprejet. 74 za, proti, vzdržani lahko preverimo tudi 74. Das ist angenommen. Sprejet 75 za, proti vzdržani. Sprejet 76 za, proti vzdržani. Sprejet 77 za, proti vzdržani. Sprejet 78 za, proti vzdržani. Sprejet. Zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet, kaj ne? 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 85 za, proti vzdržani sprejet. 86 za, proti vzdržani zavrnjen. 87 za, proti vzdržani zavrnjen. 88 za, proti vzdržani zavrnjen. 89 za, proti vzdržani zavrnjen. 90 za, proti vzdržani zavrnjen. 6 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverimo predlog šest. Mislim sicer, da je zavrnjen. Ja. Zavrnjen. 91 za, proti vzdržani, sprejet. 92 za, proti vzdržani, sprejet. 93 za, proti vzdržani, sprejet. 94 za, proti vzdržani, sprejet. 95 za, proti vzdržani vzdržani, sprejet. Sedem za, proti, tudi sedem bo treba preveriti. Preverimo predlog sedem. Konec glasovanja, sprejeto. Osem za, proti, proti, vzdržani, sprejet. 96 je brezpredmeten, 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa poimensko končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, s tem smo mnenje sprejeli 17 glasovi za in enim proti. Čestitke pripravljavcu mnenja. Sedaj pa pojdimo na naslednjo točko dnevnega reda. Wir sind sortiert und können weitermachen. Tako, sedaj lahko nadaljujemo. Šesta točka preiskave glede goljufij v okviru sodelovanja z Evropskim javnim toživstvom. Gre za preiskave učinkovitosti Olafa. Sama sem poročevalka. in poročilo je na voljo z približno 108 predlogi sprememb. S generalnim eh, direktorjem eh, pristojne službe pri komisiji bomo danes eh, približno pol ure razpravljali o tej točki. Tudi nadzorni odbor smo povabili, da se vdeleži. Um, mm, našega sestanka, vendar bodo to lahko storili na enem izmed naslednjih sestankov. Kot lahko vidite na podlagi poročila, se strinjam z ugotovitvami poročila o ceni. Spominjam se zadnje revizije. Trajala je sedem let in uh, upam, da bodo tokrat uh, države članice v svetu potrebovali nekoliko manj časa, da to obravnavajo. Kajti naš namen je, da bi začeli pogajanja čim prej, takoj po volitvah. Predlagam, da bi Evropsko javno toživstvo prilagodili novi realnosti. Prav tako izpostavljam, da je treba upoštevati poročilo iz leta 2017 in eh, da je treba upoštevati nauke iz tega poročila. In moja priporočila se tudi naslanjajo v veliki meri na poročilo o ceni iz leta 2017. Učinkovitost eh, preiskav OLAFA je treba izboljšati in eh, To pomeni, da je treba izboljšati preglede na kraju samem in eh, inšpekcije v državah članicah. Tu je treba izboljšati tudi dostop do bančnih podatkov, kot je dejala tudi komisija, kar pozdravljam. Prav tako izpostavljam potrebo po poenostavitvi postopkov. O tem smo razpravljali tudi na delavnici. Razpravljali smo, ali je predlog dovolj dodela, da bi učinkovito omogočal sodelovanje z evropskim javnim eh, toživstvom. Mislim, da je da komisija ni razrešila vidikov, ki se nanašajo na sodelovanje med Olafom in javnim toživstvom. Tako da mislim, da se bo treba še kaj naučiti iz preteklih naukov in to ali ono še izboljšati. Toliko glede povzetka. Glede mojih priporočil, predlagala sem, da se bolj poja bolje pojasni sodelovanje z javnim tožistvom, predlagala sem, da se poenostavijo in zaostrijo pravila za inšpekcije in eh, zahtevam tudi boljše nadalje spremljanje preiskav OLAF-a strani držav članic in evropskih institucij. Kaj ti to je mm, tisto, na kar vedno opozarjamo? Če spravnega vidika na to na koncu nimamo nobenega nadaljnega spremljanja, do česa je prišlo na podlagi eh, revizijskih pregledov OLAF-a? Tu gre tudi za vprašanje razkrivanja dokumentov. Mislim, da nišče od nas ni pozabil na pomembnost tega vprašanja, tako da sem predlagala predlog spremenbe tudi v tej smeri. In na to izpostavljam še pravice zadevnih oseb. Prav tako predlagam, da se odpravi razlikovanje med notranjimi in zunanjimi inšpekcijskimi pregledi. To je verjetno tudi vsebinsko največja sprememba. Z tehničnega vidika zahteva to veliko sprememb v samem predlogu, predvsem v tretjem in četrtem členu. Ampak morali bi se omejiti na bistveno pri spremembah. Zato sem predlagal, da se uvede nekaj opomp podčrta in da se nekaj odstavkov združi. Glede odprave razlikovanja, o tem smo govorili že zadnjič. Že zadnjič smo razpravljali o tem, ampak v razpravah eh, nismo dosegli napredka. Zakaj bi torej odpravili razlikovanje med eh, zunanjimi in notranjimi pregledi? Tu gre za notranje preiskave, pri katerih niso prizadeti nobeni zunanji eh, sodelavci. In pri teh eh, pregledih je pogosto, da gre za zadeve, ki se, nanaša, ki se prekrivajo. In zato smo predlagali zadnjič, da se vključi tudi člen 7.4 uredbe o OLAF-u, zato da bi zagotovili ustrezno separiranje postopka. Predlog komisije se tudi sam uh, dotika notranjih uh, in zunanjih inšpekcijskih pregledov, sploh v. Uh, tretjem odstavku 11. člena. In zato sem želela to izpostaviti in uh, želela sem izpostaviti pač, da z vidika Evropskega javnega toživstva takšno razlikovanje ni bistveno. Če bomo to poenostavili, bo za zadevne osebe tudi veliko lažje razumeti, katere pravila za nje veljajo, predvsem na katere pravi, procesne pravice se lahko sklicujejo. Uh, Z vzpostavitvijo Evropskega javnega toživstva vse bo, bi se delo Olafa nekoliko zapletlo. Torej, bi imeli bi klasične preiskave Olafa glede goljofij in tudi glede drugih zadev, ki se ne nanašanje na goljofije. Kaj ti Evropsko javno toživstvo začne preiskovati samo nad določeno mejo, nad določenim zneskom, tako da tu se bodo zadeve zaple, zapletle. Prav tako bi Olaf eh, izvajal um, preiskave na napotila Evropskega javnega toživstva in dopolnilne preiskave, kadar toživstvo to zahteva. Tako da zelo dolgo smo razpravljali o teh vprašanjih in v končni fazi smo se odločili, da bi zmanjšali kompleksnost, ukolikor se le da. Torej, glede okrepitve procesnih pravic eh, osebo v postopku. Več predlogov sprememb sem podala, kot sem že napovedala. Gre za to, da je treba pojasniti status eh, napotenih eh, sodelavcev. Kot veste, smo zelo pozno unesli še ta element in iz postopkovnih vidikov na to na koncu nismo mogli upoštevati tega predloga spremembe. In sedaj sem eh, to predlagala v poročilu. Za zadevne osebe sem predvidela pravico do eh, dostopa poročila o preiskavah eh, Olafa potem pa sem upoštevala tudi priporočila iz leta 2014, če se razmislice nismo zapisali v poročilu, ko je komisija predlagala nadzornika za procesna jamstva, ki bi lahko obravnaval eh, pritožbe. Ta pritožbeni mehanizem sem sedaj unesla tudi v svoje poročilo in eh, predlagam, da se ta nadzornik za procesna jamstva umesti v nadzorni odbor. To je nadzornik, ki ima možnost eh, spremljati postopkovne vidike. Poleg tega, eh, za te osebe predvidevam tudi možnost razglasitve poročila ULF-a kot nično. In tudi mm, procesni kodeks sem predlagala, ki bi pojasnil, kot katera pravila veljajo z postopkovnega vidika. Predlagamo tudi delegirani akt, ki bi določil ta pravila in kolegica Jala Sender se verjetno spominja tega. Tudi sama je predlagala, da bi to zapisali kar v uredbo, ampak nam ni uspelo, pa smo to zelo močno zagovarjali v svetu gre za to, da je treba kodificirati, kako poteka sodelovanje, kako zaposleni med seboj, med seboj sodelujejo. In zato predlagam, da se sprejme delegiran akt in da se sprejme nekakšen poslovnik, ne samo priročnik. Mislim pa, da se ni treba puščati lidlje v to. Potem, glede odprave IPP-jev, torej glede odprave prednostnih nalog preiskovalne politike. To je z postopkovnega vidika zelo obremenjujoč element, kot smo videli pri preiskavah OLAF-a. In zato predlagam, da se to odstrani v odstavkih 5, v členih 5.6a, v 16. členu in v 5. odstavku 17. člena. Prav tako. Izpostavljam pomembnost sodelovanja eh, z pristojnimi organi držav članic. Potem izpostavljam tudi, da morajo preiskave potekati hitreje. Sedaj se predvideva 12 mesecev, jaz pa predlagam 9. Potem glede eh, dopustnost uporabe poročila OLAF-a v nacionalnih uh, sodnih postopkih, tu sem nekaj dodala in izpostavila tudi bolje sodelovanje z. Uh, Evropskim javnim toživstvom. To predvidevam tudi razrešnico za generalnega direktorja. Tako da prosim generalnega direktorja, da tega ne jemlje osebno, ampak v zadnjih letih se je izkazalo, da je smiselno predvideti to vrstne postopke. Potem, glede um, rokov, do 13. februarja treba vložiti predloge sprememb. Marc in uh, aprila bomo na to glasovali na prenarnem zasedanju. Prihodnje tednih bom poskušala organizirati tudi srečanje s poročevalci v Senci, pa tudi v Štrasburgu teden pozneje. Se upravičujem, če sem bila nekoliko predolga. Sedaj pa dajem besedo kolego, kolega Kojelmel. Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala za izvrstno poročilo in za podrobne priprava, priprave. To, kar ste predlagali, lahko podprem. Zelo pomembno je, da spremljamo delovanje institucije Evropske unije in da njihovo delo izboljšamo. Treba je izboljšati predvsem načine sodelovanja z OLAF-om, kar predlagate. Vsekakor je treba odpraviti prekrivanja med delom javnega toživstva in OLAF-a in eh, tudi poročila OLAF-a morajo biti dopustna v sodnih postopkih na nacionalni ravni. Nekoliko pa sem nezadovoljen s tem pravilom, ki se ukvarja z državami članicami, ki ne sodelujejo pri uradu Evropskega javnega tožilstva. Tu je treba predvideti jasna pravila, tako da bodo postopki potekali ustrezno in da bodo zagotavljali pravno gotovost. To se mi zdi izredno pomembno. Prav tako je treba sprejeti ustrezna pravila glede nadanega spremljena. Glede nadzornika za procesna jamstva. Ni mi popolnoma jasno, kako naj bi deloval ta nadzornik, če ne more podati nobenih zavezujočih eh, komentarjev. Tako da ne vem, eh, kako bi to sploh delovalo. Morda bi morali razmisliti o razširitvi pooblastil nadzornega odbora. Tako da o tem bo treba še razmisliti. Razmisliti pa je treba tudi o evropskih odposlancih. Sicer sam nisem bil prisoten ob zadnjem poročilu o oceni, ampak s kolegico Ajalo Sender se o tem lahko še pogovorim. Poleg tega bi izredno izpostavil DDV in goljofije na področju DDV v kontekstu uh, finančnih goljufij zoper interese Evropske unije. Rad bi, da tu ukrepamo. Prav tako podpiram to, da bi predlog prilagodili javnemu toživstvu in po petih letih ponovno pregledali ustroj. Tako bomo lahko takrat odpravili tisto, kar ne deluje dobro. Veselim se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja, kakšno točko ali dve bo še treba prilagoditi. Ja, hvala, da ste me opomnili na ocene, le kako sem lahko pozabila na nje. Stas, bitte. Kolega Stas. Ehm, Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam imam nekaj komentarjev. Rad bi povedal, da je to dober predlog komisije, je uravnotežen sploh kar se tiče povezave z Olofom in z javnim toživstvom. To razmerje je treba dodatno pojasniti. Vaše poročilo je dobro. Rad bi izpostavil tri stvari. Prvič, večina predlogov izhaja iz eh, komentarjev računskega sodišča, eh, odbora in nadzornika za varstvo podatkov. Kot eh, zeleni podpiramo te predloge. Drugič, imam vprašanje glede odprave razlik med eh, internimi in eksternimi preiskavami. Ohraniti je treba pristojnosti OLAF-a za interne preiskave. To je pomembno. Tretjič, uvedba obveznosti za, o začetku preiskave v primeru goljufije ali korupcije mora ostati v eh, srčiki Olafa. To je treba še naprej podpirati. Na to imamo nekaj vprašanj. Zdi se mi, da se moramo marsičesa naučiti iz težav, s katerimi se je Olaf soočal v preteklosti. Morda se preveč osredotočamo na omejitve eh, in s tem bi lahko škodili sposobnostim eh, Olafa. Mislim, da moramo razmišljati malce drugače. kar se tiče povezave s kazenskimi eh, preiskavami, ki jih eh, eh, sprožijo države članice, zeleni dvomimo v dodano vrednost takšnih predlogov. Ne gre za to, da dvomimo v pristojnosti poslancev ali akreditiranih eh, asistentov, ampak mislim, da bi šli predaleč, če ne bi mogli posredovati. To so naši komentarji. Hvala. Kolegin Novakov. Shadow is my kind of more bekannt. Kolega Novakov. Eh, najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljam vaše poročilo in predlog komisije. V zadnjih letih so številne države članice ter tudi prebivalci teh držav članic izpostavili to agencijo kot eh, agencijo, ki je sposobna najti napake eh, pri financiranju Evropske unije in ki je sposobna najti rešitve. Menimo, da bi lahko zmogljivosti te agencije razširili. Izboljšali bi lahko učinkovitost te agencije glede na stanje v zadnjih letih. Pogovarjali smo se že o težavah, s katerimi se je agencija morala soočiti. Poleg Evropskega javnega toživstva bi lahko Olaf našel še boljši format za zaščito davkoplačevalskega denarja. Kar se tiče predlogov Evropskega parlamenta, sam menim, da se moramo na še bolj poglobljen način pogovoriti o teh stvarih. Kar pa se tiče vsakdanjega dela, menim, da lahko podpremo predlog komisije, najdemo lahko tudi nove predloge, načine za to agencijo, da bo eh, lahko posredovala eh, in sodelovala pri preiskavah v državah članicah. Tisti, ki zlorabljajo sredstva Evropske unije, morajo za to odgovarjati, najti jih moramo, eh, zalotiti jih moramo in na to morajo stopiti tudi pred sodišče. Včasih preiskava Olafa izpostavi ustrezne rezultate, ampak država članica ne sledi priporočilom agencije in to je težko pojasniti državljanom. To se seveda nanaša na pristojnosti OLAF-a. Mislim, da lahko v prihodnosti razširimo njihove zmogljivosti in njihovo učinkovitost, še posebej v sodelovanju z Evropskim javnim toživstvom. Trenutna upravna struktura OLAF-a eh, je sposobna reševati takšna vprašanja in sam se eh, že nadejam dobrih eh, predlogov sprememb za vaše poročilo. Upam, da bomo s tem delom končali v tem mandatu, tako da bomo lahko na to takoj začeli s trialogi v naslednjem sklicu. Najlepša hvala. Ni videti, da bi še kdo želel besedo. Poznaj bom še sama komentirala pripombe, tako da bi dala besedo generalnemu direktorju. Oziroma, Ines, nisem te videla. Izvoli. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila vsem za opravljeno delo. Sicer postopki še tečejo, želimo si, da bi ta mandat zaključili vsaj prvim približnim predlogom. V tem poročilu obstaja še par točk, na katerih bo treba še delati. O tem smo tudi skupaj razmišljali sicer pa se strinjam z vsem tem, kar je povedal gospod Kolmel. Smo v neke vrste prehodni fazi, ko prehajamo z ULAFA na EPO in tako naprej. Mislim, da bi morali biti previdni, da ne bo prihajalo do zmede in do napak. Se pa strinjam tudi z gospodom Stajesom. V preteklosti je bilo kar nekaj konfliktnih situacij z Olafom, zato se mi zdi, da bi morali, kot ste rekli, v nekaterih predlogih sprememb razmisliti o tem, kako bo ta dvojec deloval, Olaf in nadzorni organ na neke vrste. Kako zagotoviti čim boljše sodelovanje in čim bolj učinkovit so obstoj obeh organov, da ne bo prihajalo do sporov in prepirov. Namreč ta nadzorni orban bi moral nadzirati, ali OLAF deluje neodvisno od Evropske institucije, komisije ali katerekoli druge institucije. Mi smo tudi vedno strali na tem, da bi morali zagotoviti procesna jamstva vseh preiskovancev, Olaf sicer ima svoj slavni priročnik, v katerem so opredeljena tudi procesna jamstva, ampak kar nekajkrat smo naleteli na težave s tem v zvezi. Olafovi preiskovalci včasih delajo na področjih, kjer ne vedo, ali lahko določeno mojo prestopijo ali ne. In to je povzročalo težave. Zato se mi zdi, da bi morali še naprej bolj poglobljeno razmišljati ravno o teh vidikih predvsem kako zagotoviti sodelovanje med eh, OLAFom in eh, nadzornim organom. Smo v prehodnem obdobju, zanima nas, kaj se bo dogajalo potem. Ali bo EPO potem sprejemal odločitve, ki jih trenutno sprejema OLAF, kakšne odločitve bo sprejemal potem OLAF, da ne bo posegal v področje pristojnosti EPA. Slišali smo, da bosta oba organa tako ali tako morala skupaj sodelovati. Če želimo, da bi ta nadzorni odbor ustrezno deloval kot neke vrste arbitražni odbor, v smislu, da bo zagotavljal, da bo Olaf upravljal tisto, kar je v njegovi domeni, da ne bo presegal svojih pristojnosti, potem moramo poskrbeti tudi za to, da ne bodo v okviru EPA sprejemali odločitev, ki ne sodijo na njihovo področje delovanja, temveč bolj na področje delovanja OLAF-a, da ne bomo spostavljali nekega nadzornega odbora zgolj za voljo ustanavljanja takšnega odbora. V vsakem primeru bi morali še nekoliko izpiliti besedilo, ki se nanaša na ta nadzorni odbor. Sama se zagotovila vzemam za to, da bi ta odbor skrbel za čim boljše sodelovanje tako Olafa kot EPA. Mislim, da bomo s tem vsem organom precej poenostavili delo, ker bo vsak vedel, znotraj katerega okvira deluje. Tako ali tako bo ta nadzorni odbor zdaj deloval v precej nejasnih okoliščinah, zato bi mu morali natanko opredeliti mandat, morda tudi določiti, kakšne funkcije bi lahko upravljal v prihodnje, da bi imel tudi neke vrste arbitražno funkcijo. Bolje bi bilo, da bi ta nadzorni odbor opravljal tudi to vrstne naloge, ne pa da bomo kasneje ustanavljali še ne vem koliko dodatnih organov v ta namen. Moramo pa zagotoviti stabilno delovanje tega organa, zagotoviti moramo dovolj finančnih sredstev za njen. Tudi direktor Olafa bo zagotovo še kaj povedal s tem v zvezi. Zelo pomembno je, da natanko opredelimo področja delovanja in pristojnosti. Potrebujemo pa tudi jasne postopke, da ne bo prihajalo ponovno do kakršnih koli sporov in bitk, kajti to zgolj škodi tako institucijam kot tudi administraciji nasplošno. Mislim, da nas čaka še kar nekaj dela na tem področju. Glede odnosov s parlamentom, no, postopkovna jamstva vseh preiskovancov morajo biti zagotovljena od samega začetka. Ta jamstva je treba še ukrepiti. Omenili ste tudi delegiran akt. Imamo na voljo tudi priročnik, ki zagotavlja neke vrste pravno kritje. Mislim pa, da bi morali tudi pojasniti, kaj se lahko počne, česa se ne sme početi. V OLAF-u delujejo preiskovalci iz različnih držav, imajo za seboj drugačno kulturno izkušnjo, drugače dojemajo določene stvari. Zato je zelo pomembno, da natančno opredelimo, kakšna so procesna jamstva in pravice vseh preiskovancev, da ne bodo preiskovalci iz OLAF-a ali EPA izvali povsem drugih postopkov. Zagotoviti je treba vsa demokratična načela. ne moremo imeti pravil, ki bodo enkrat sveta pravila, drugič pa malo manj sveta, odvisno od tega, kateri preiskovalec opravlja delo in koga se preiskuje. Z kolegi bomo še naprej sodelovali, zato da se besedilo še izboljša. Je pa že zdaj samo po sebi to zelo dobro besedilo, dober predlog. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Nihče več ne želi besede. Gospod generalni direktor, izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani člani in članice odbora, hvaležen sem za to priložnost za današnjo razpravo. Rad bi se zahvalil poročevalki gospe Gresle za celovito, natančno poročilo na tako pomembno temo. Kot generalni direktor OLAFA cenim vašo pozornost ki se osredotoča na učinkovitost preiskav OLAF-a, sami jih poskušate izboljšati prek predlogov sprememb v poročilu. Evropski parlament in komisija delita isto nalogo, bolje želita zaščititi proračun Evropske unije. Hvaležen sem za vašo podporo, s katero želite izboljšati, okrepiti učinkovitost OLAF-a, eh, zagotoviti boljše sodelovanje z vsemi državami članicami. Hvala tudi za vašo podporo dostopu do informacij o bančnih računih. Eh, hvala za vašo podporo mandatu Olafa za preiskave eh, goljufi. To so pomembne eh, zadeve, ki vplivajo na uspešnost Olafa. Hvala tudi za predloge spremem, s katerimi želite okrepiti učinkovitost preiskav. Naprimer, kar zadeva uporabo osebnih eh, naprav, kar se tiče eh, previdnostnih eh, ukrepov in kar se tiče priporočil. Najdlje gredo verjetno predlogi sprememb na temo odprave razlik med internimi in eksternimi preiskavami. To bi privedlo do številnih sprememb znotraj uredbe in o tem bomo morali zelo previdno razmisliti. Tako kar se tiče učinka takšne odločitve, kot tudi kar se tiče časovnice sprejema predloga. Menim tudi, da poročilo zahteva eh, boljše, boljša procesna jamstva in eh, nadzor. Osnutek predlaga da bi moral OLAF pri podpori javnega toživstva uporabljati procesna jamstva, ki jih izpostavlja javno toživstvo. Te vsebinske predloge sprememb je težje vključiti v logiko predloga komisije, ki ne spreminja te temeljne podstati, ki zahteva, da OLAF izpostavlja priporočila, oblikuje priporočila, ne pa zavezojoče odločitve in da ne gre za kazenske preiskave, eh, kazensko-pravne preiskave, ampak za administrativne preiskave. To bi spremenilo način dela Olafa in eh, to bi na, lahko naredili zgolj v uh, okviru zelo dobro uravnoteženega svežnja, uh, kjer bi se lotili tudi vprašanja uh, naših pristojnosti, upravljanja in tako naprej. To so reforme, ki jih komisija predlaga za drugi korak revizije okvira, v katerem deluje OLAF. Na to še boljša zaščita finančnih interesov Unije. To bo odvisno od tesnega vzajemnega sodelovanja med OLAFom in javnim toživstvom. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za vaše poročilo in za podporo dobrim odnosom med eh, Olafom in javnim toživstvom. Pomembno pa je, da znotraj takšnih odnosov eh, ena institucija ne more blokirati druge institucije eh, brez ustreznega okvira. Takšen okvir je treba oblikovati, tako da se izognemo blokadi. Komisija se nadeja dobrih razprav o tem dosjeju s tem sklicem parlamenta in z naslednjim. Dolge zamude pa bi škodile tako prihodnim odnosom eh, z javnim doživstvom, kot tudi boljši zaščiti proračuna Evropske unije. Komisija še vedno oblikuje eh, predloge, s katerimi želi eh, končati revizijo OLAF-a do leta 2020, ko bo začelo delovati Evropsko javno toživstvo. Prosim odbor, da to upošteva in da se zato v tej fazi osredotoči na kratkoročne ukrepe, s katerimi lahko zagotovimo kaj, kar največji učinek za OLAF in za uh, misijo OLAF-a uh, za zaščito proračuna Evropske unije. Hvala. Wir kennen uns jetzt ja schon Najlepša hvala za iskrenost. Mislim, da se že dobro poznava, tudi z Olafom smo že dobro seznanjeni, tako da imamo na voljo dve možnosti. Ali bomo ukrepali ali pa predlagali težave še naprej. Tako da. Rada bi rekla jasno vsem, da imamo težavo in to težavo je res težko težko razrešiti. In vsak predlog spremembe ima dve plati, tako da je treba pretehtati, v katerem peklu bi raje preminili. Tako da včasih gre pač za to, da se je treba odložiti, odločiti, ali gremo z držja pod kap. Tako da treba je res razpraviti o predlogih sprememb in pretehtati obe plati. Tako da hvala, da ste izpostavili tudi svoje pomisleke. Če se pogledamo, kaj počne svet trenutno. Svet še ni zaključil z obravnavo. Mi bomo zaključili svojim delom predom, bo svet pripravil eh, skupno stališče. In mi dodajemo besedilo v predlog komisije, eh, svet pa besedilo črta in mislim, da je to izvrstno izhodišče. Če ne bomo ustrajali, ne bomo nič dosegli niti pri svetu pač uh, veliko trikov bo treba uporabiti, ko se bomo pogajali z državami članicami. Že zadnjič zadeve niso potekel, potekale najlepše in tokrat uh, se je bilo verjetno v razpravah s svetom še bolj zapletlo. Tako da je treba uh, razmisliti o tem, kaj smo pripravljeni storiti v kontekstu kompromisov. Ampak. Uh, Mislim, da ne bi bilo um, prav, če bi sprejeli predlog komisije nespremenjen. In eh, glede imunitete, veliko kolegov je to izpostavljalo. Ne gre za to, da bi Olaf preverjal potne stroške. Naprimer, če parlament reče, da je domnevno poslanec posredoval lažne podatke glede potnih stroškov, lahko Olaf stori vse razen tega, da vkoraka v urad poslanca. Treba je pač sodelovati pred. Um, administracije Evropskega parlamenta. Prek administracije Olaf lahko gre in izvede preiskave na ta način. Tako da ne bi želeli, da se to prelevi v politično razpravo, ki zajema urade poslancev. In mislim, da mora biti to jasno. Če gre za zadevo, v kateri je prizadeta urad samega poslanca, je treba ustrezno predvideti predhodni postopek. Olafu pa moramo omogočiti, da svoje delo opravi ustrezno. Mislim, da ne bi smele potekati, potekati takšni posegi v naše urade. Tako da mislim, da bo treba o tem še razmisliti v parlamentu in glasovati o tem. Mislim, da z vidika Nemčije mislim, da je nespremenljivo, da lahko da ne moremo predvideti upravnih preiskav. Ampak eh, glede te zgodbe, glede poneverbe sredstev lažnega prijavljanja stroškov, tu je treba upoštevati postopke in iti prek administracije. Potem, glede nadzornika. Nadzorniku smo že dali pooblastila, da zadeve preveri in da mm, nauke predloži generalnemu direktorju. To je pravzaprav vseboval že predlog komisije v letu 2014. Tako da sem res poskušala samo prekopirati tisto, kar je bilo zapisano v mnenjih drugih in tudi v besedilu sveta, kajti mislim, da se drugače zadeve ne bodo premaknile. Sicer eh, sem nekoliko nejevolno pristopila k tej nalogi in nisem želela biti prevele, preveč veliko potezna, ampak v zadnjih sedmih letih mi je postalo jasno, da je treba nekatere zadeve urediti. Jasno je, da ne moremo vsega skupaj prepustiti samo generalnemu direktorju Olafa, zaradi tega, ker ima direktor res zelo močno pozicijo. Uh, V celotnem postopku je pravzaprav direktor tisti, ki ima vse niti v svojih rokah. To je velika moč. Noben drug generalni direktor nima toliko moči kot uh, direktor Olafa. Tako da je treba tu unesti še nekaj elementov in je treba. Uh, predvideti tudi možnosti sporov. Dobro je, da na podlagi takšnih sporov in trenj potem najdemo dobre pozitivne rešitve. Tako da to sem želela zapisati na nekakšen neutralen način. Zdelo se mi je, da to zapišemo v redbi. Kaj ti videli smo, da lahko pride do negativnih eh, izkušenj če kar tako pride do zasega na podlagi ukorakanja v neko rad. Tako da to smo poskušali uh, razrešiti. In rada bi podala še argumente v prid delegiranemu aktu. Mislim, da je Olaf tu v najboljši situaciji v primerjavi z drugi institucijami. Res je treba institucionalizirati, formalizirati ta postopek. In Olaf. Uh, In v, glede Olafa smo mi zelo pomembni, ko gre za kodifiki, kodifikacijo. In mislim, da bo treba ta postopek res kodificirati, ker smo sedaj pred naslednjim korakom v postopku evropizacije urada. Na javnem posvetovanju smo pred nekaj leti slišali, da se pri Olafu spet vračamo v srednji vek z vidika zakonodaje. In če je res tako, potem eh, ne moremo tega urada predstavljati kot institucije, ki bi lahko podprla delo držav članic. Tako da moramo ponuditi urodja, zato da se urad brani. Ne moremo mm, predvideti, da se bodo zadeve razreševale prek nacionalnih sodišč, naprimer v, v Belgiji, šele čez 15 let. Tako ne gre. Treba se je vprašati, kako to oblikovati bolje. Še sama se ne upam spuščati v takšne postopke, kaj še le kakšen običajni državljan. Potem, glede sivih lis, ki jih je izpostavila Ines. Dobro bi bilo, če bi tu zadeve vsaj nekoliko osvetlili. Strinjam se, da vsega sicer ne moremo izboljšati, ampak um, vsaj tu in tam kaj. In se upravičujem, da ne morem sama podati predlogo za izboljšave. Kolega Stas. Eti. Da, gospa predsednica, zanima me, če bi se lahko vrnili k vprašanju pristojnosti OLAF-a, pristojnosti, ki jih potrebuje za izvajanje administrativnih preiskav ki se tičejo poslancev parlamenta in njihovih akreditiranih asistentov. Vi pravite, da bi bilo nemogoče, da bi nekdo vstopil v eh, pisarno poslanca. No, jaz pa bi povedal, da smo v preteklosti imeli primere, v katerih je bilo jasno, da so poslanci zaposlili nekoga kot eh, akreditiranega asistenta, pa je ta oseba dejansko delala za njihovo domačo politično stranko. To je jasna kršitev naših pravil in eh, samega statuta akreditiranih asistentov. Če bi Olaf na podlagi eh, neke anonimne prijave izvedel administrativno preiskavo, potem eh, mora imeti priložnost, možnost, da preišče določene zadeve tudi v pisarni poslanca. Kaj je s tem narobe? V nekaterih državah, članicah so poslanci morda na nek drugačen način zaščiteni, ampak po drugi strani je to morda edina možnost za izvajanje temeljite preiskave. Zakaj bi torej to možnost izključili iz mandata Olafa. Olaf bi se moral sam odločiti, če je takšna preiskava potrebna ali ne. Če se kaj takšnega dogodi, bi se moralo zgoditi seveda z dovoljenjem oziroma strinjanjem predsednika parlamenta oziroma generalnega sekretarja parlamenta. Eh, Olaf ne bi mogel kar tako vstopiti v pisarno in začeti preiskave. Vse skupaj eh, bi lahko ustrezno uredili, zato obstajajo možnosti. Eh, Dovoljenje bi dal bodi si predsednik parlamenta, bodi si generalni sekretar parlamenta. Obstajajo torej načini, da zagotovimo ustrezen okvir takšne preiskave. Morda imamo različna mnenja v zvezi s tem, ampak sam sem želel svoje mnenje bolje obrazložiti. Hvala. Štechovský, bitte. Gospod Zechovský. Barte, ja veľmi často s tebou souhlasím, ale... Najlepša hvala, gospa predsednica. Pogosto se strinjam z vami, ampak tukaj pa ne vem. Zdi se mi, da eh, vi menite, da je to nekakšna grozljivka, da bi Olaf naenkrat ukorakal v parlament eh, in da bi kričal, mi smo Olaf, dajte nam vse dokumente. Ne, tako zadeve pač ne potekajo. Ko Olaf eh, preizkuje nekoga, ki je ali ni akreditirani asistent, zakaj bi morali sploh vstopiti v pisarno poslanca? Ne razumem uh, vaše logike, ne razumem argumentacije. Prosim, obrazložite, uh, kako razmišljate. Če sam izvajam neko goljufijo, potem ima Olaf pristojnost, da to preišče. Ne vem, morda ste napačno razumeli, kar, kar je povedala Inger. Tukaj gre bolj za način dela. Olaf lahko zahteva vso dokumentacijo od poslancev, lahko izvaja preiskavo, ampak eh, pomembno je, da eh, ne bo prišlo do eh, nekakšnega vestrna, da ne bomo na divjem zahodu. Sam vam lahko uh, pokažem vse račune, vse dokumente, ampak kar se tiče neke specifične preiskave, je pomembno predvsem, kako se ta preiskava izvaja. In sam menim, da je bolje, če preiskava teče na podlagi dokumentov, za katere je Olaf eh, zaprosil. Lahko pripravijo tudi intervju s tem poslancem. Ni pa treba stopiti v pisarno. Lahko jih povabijo tudi v pisarno Olafa. Z tehničnega vidika eh, vas nisem najbolje razumel. Hvala. Also nehmen wir mal an. Ähm no, predvidevajmo, da sem eh, dobil eh, nek dokument od nekoga, ki je zelo pomemben in na podlagi tega dokumenta potem delam. In Olaf eh, na koncu želi kaj več ugotoviti o tem dokumentu in pride v mojo pisarno. Če bi bilo tako, potem bi to resno posegalo v delo poslancev, kaj ne? Potem preiskave Olafa zoper politično skupino in, eh, in njihove sodelavce, ki so oziroma asistente, ki so pravzaprav delali za stranke. Olaf je v preteklih letih prišel na podlagi soglasja poslanca in popravite me, če se motim, mislim, da Olaf v tem primeru zapos, zaprosi za informacije, ki pa pridejo v obliki dokumenta, ki vsebuje tudi informacije drugih poslancev. Tako da to z tega vidika bi nas rada zaščitila. Rada bi zaščitila nas in delo parlamenta, tako da se ne strinjam z vsem, kar ste povedali. Glede asistentov, tu je vse na pogled, lahko se pogleda v pogodbe, vso dokumentacijo in potem glede vprašanja navzočnosti asistentov v pisarnah, eh, mislim, da tega Olaf ne more preverjati in z pravnega vidika tudi ne bi smel. Mislim, da lahko zadeve dobro preverimo tudi prek sistema izdaje kartic in prek pisarn. Mislim, da je treba preveriti tudi tiste, ki delajo v radih v prestolnicah. Na podlagi teh poizvedb je pravzaprav Olaf prišel do ugotovitve, da nekateri zaposleni ne delajo tule v Bruslju. Tako da, če si. Če pomislimo na vso to zgodbo z plačevanjem obiskov oziroma s plačevanjem za predloge sprememb, potem mislim, da to uh, ni naloga Olafa. Ne vem, predlogi sprememb v zamenu za plačilo. Je to pravzaprav v vašem mandatu? Lahko izvedete takšne preiskave? Tu gre za nacionalne odločitve, odločitve nacionalnih sodišč, ker je ta zadeva v njihovih pristojnosti. Kot rečeno, rada bi zaščitila poslance. Um, Bi pa rada seveda tudi prepričala tiste, ki se ukvarjajo z mm, manjšimi goljufijami. Mislim, da se pač lahko ugotovi to vrstne administrativne goljufije prek upogleda v upravne podatke, prek sodelovanja z administracijo. Tako da mm, mislim, da naše službe tudi ukrepajo, ko sem ko je prišlo do nepravilnosti in um, poslala sem jim pač dopis, da je bilo vse v redu in da se ne bom udeležila razgovora. Mislim, da je to zelo pomembna tematika. Administracija Evropskega parlamenta je takrat uh, podala nekaj predlogov glede nepravilnosti in sama sem jih tudi vnesla v besedilo. In uh, svet se je zadnjič eh, branil, um, ni želel sprejeti teh predlogov sprememb in sama sem pri jih pripravljena ponovno braniti. In pač uh, vprašati se je treba tudi, kakšno ceno smo za nje pripravljeni plačati. Mislim, da ne ravno vsake, ampak po mojem mnenju je smiselno, da to izpostavimo glede veljavne zakonodaje. Tu imamo tudi dogovor med eh, parlamentom in Olafom. Zadeve so se nekoliko pomirile. Bi pa lahko generalni direktor povedal kaj več o tem, glede morebitnih postopkov in kako potekajo morebitne preiskave zopr poslance. Kaj lahko mm, storite, kaj se vam zdi primerno? kot rečeno, ne bi rada mm, izdajala kopij iz našega centralnega sistema, ker potem dobite več informacij o več poslancih. Gospod generalni direktor, izvolite. Yes, is, uh... Najlepša hvala. No, to je seveda zelo politično stališče. Na vas je, da se odločite, kako boste to opisali. V zadnjih letih Olaf nikoli ni potrkal na vrata pisarne. Ne vem, kako se je vse skupaj dogajalo v preteklosti, ampak vedno smo zaprosili eh, za dokumente. S Klausom Veljem sva se začela pogovarjati o načinu sodelovanja med Olafom in parlamentom in tam lahko obravnavamo takšno vprašanje. Ne vem, če je takšna sprememba uredbe potrebna. Tako kot sam to berem, se mi zdi, da zadeve niso popolnoma jasne. Ni popolnoma jasno, če gre zgolj za pisarno. In takšen zapleten postopek bi lahko pomenil, da nikoli ne bi mogli preiskati eh, poslance na vkljub eh, številnim dokazom o glufiji ali o nepravilnostih. Veste, da obstajajo takšne primeri. Če želite obdržati nekaj podobnega, mora biti zelo jasno, da gre zgolj za pisarne, da lahko pridobimo dokumente in rešimo druga vprašanja. V tem trenutku nisem prepričan, če je to pravilna rešitev. Je pa to morda tudi tema, ki jo lahko obravnavate skupaj eh, s svetom, a je parlament edina institucija, v kateri lahko preizkujemo eh, osebe, če so dokazi za goljofijo jasni. Ampak kot sem že dejal, je to zelo politično stališče in če se odloči se za eh, kaj podobnega, mora biti predlog spremembe zelo jasen. Ko pa berem ta predlog spremembe, pa se mi ne zdi, da so zadeve popolnoma kristalno jasne. Ja, gut, hinweis, Hvala za opozorilo, potem pa bo treba to še dodelati, zato da bo jasno, kaj imamo v mislih. Trenutno se soočamo s številnimi problemi in tu predlagamo nekaj čisto novega, tako da mislim, da moramo biti previdni, obenem pa moramo biti čim bolj jasni. In vsaj sama sem pripravljena storiti prav to. Včeraj sem razpravljala s sodelavci Olafa. Gre za vprašanje, v katerem roku mu se mora EPO odzvati na zaprosilo OLAFA. In eh, predlog komisije predvideva nekaj dni, morda pa bi EPO potreboval nekoliko dlje, tako da sem zaenkrat črtala ta rok. Morda pa je, glede na celoten kontekst, dobro predvideti nek rok. Ne vem, morda pa bi ga lahko podaljšali. Nekaj bo treba zapisati v besedilo. Bom videla, kako se bodo zadeve iztimile. Tako, poskušali bomo sklicati sestanke poročevalcev v senci, bomo preverili, bom preverila, kdaj bi vam to najbolj ustrezalo in rada bi, da bi to čim prej eh, zaključili. Tako da najlepša hvala za razpravo. Naj povem, da je končen rezultat zelo pomemben za bolj učinkovito delovanje OLAF-a in za boljše sodelovanje z OLAF-om. Zato gre. Ne bi radi, da zmagajo goljufi, ampak da zmaga pravna država. Tako da mislim, da se moramo držati načel pravne države. Tako, najlepša hvala za razpravo. Gospod Itala, najlepša hvala, da ste prišli na današnji sestanek in zagotovo bo ostala v stikih. Sedaj smo prišli do sedme točke na dnevnem redu gre za misijo našega odbora na Slovanškem. Kolega Von je vodil delegacijo, kajti sama sem, os, sem se zataknila na poti v Košice, tako da najlepša hvala vsem, ki so bili člani delegacije. Ta obisk je bil zelo pomemben in kolega Von dobi besedo za to, da predstavi poročila. Yeah, yeah, uh... Najlepša hvala, gospa predsednica Tako kot vi, bi se tudi sam rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri tej misiji, Tomašu, eh, Tamašu, eh, Klaudiji in eh, ostalim. Vsakič, ko naš odbor pripravi neko tako preiskavo, eh, je veliko zanimanja za misije in eh, to veljalo tudi eh, tokrat. Veliko zanimanja je bilo tudi. Eh, Na slovaškem, eh, zanimanja medijev, po umoru eh, novinarja in njegove eh, partnerke eh, je ta tema postala zelo pomembna. Novinar je preiskoval uporabo in zlorabo sredstev Evropske unije. Ni se dobro začelo, kot ste dejali, gospod predsednica, ker vas ni bilo, kmetje pa so vas pričakovali, ko smo se peljali mimo ene od kmetij, smo videli ogromne napise, eden od napisov je uh, Eh, pozival k pomoči ravno vas, gospa eh, Gresle. Imeli smo intenzivne tri dneve, imeli smo več sestankov eh, s kmeti in prva stvar, ki nas je presenetila, je, je bila ta, da so tri skupine kmetov, s katerimi smo se srečali, želele tri ločene sestanke. Imeli smo tri ločene sestanke, ampak sporočilo teh kmetov je bilo eh, praktično enako. Njihove pritožbe so bile praktično enake. Glavna stvar je bila ta, da eh, kmetje niso mogli zaprositi za neposredna plačila na področju kmetijstva, zato ker so eh, ta plačila zahtevala tudi velika podjetja. Na teh sestankih eh, smo eh, veliko slišali tudi o ustrahovanju eh, kmetov, o nasilju nad kmeti. Videli smo nekaj fotografij, dobili smo nekaj dokaznega gradiva. Prisluhnili smo tudi mlademu kmetu, ki je bil zelo čustven, dejal je, da se je osredotočil na svoje delo, želel je biti kmet, ampak zaradi težav pri eh, zahtevkih za neposredna vlašila ni mogel preživeti in eh, začel je jokati, ko nam je dal eh, dokazno gradivo na tem prvem sestanku s kmeti, s katerimi smo se srečali. Glavna težava so bili dvojni zahtevki, podvajanje zahtevkov in o tem smo se veliko pogovarjali. Poleg tega pa smo se pogovarjali tudi o drugih temah. Naprimer, omenil sem že ustrahovanje kmetov. S tem je povezana vloga policijskih organov. Policija naj eh, ne bi eh, kaznovala tistih, ki so ustrahovali eh, kmete. Slišali smo veliko o povezavah med velikimi podjetji in uradnimi organi. Govorili smo tudi o vlogi toživcev obtožba je bila ta, da toživci niso resno jemali eh, teh eh, pripomp in obtožb zoper tiste, ki naj bi zlorabljali eh, sredstva Evropske unije. Slišali smo tudi eh, obtožbe o eh, kmetijski plačilni agenciji, češ da eh, favorizira velika podjetja in velike kmete. Če je prišlo naprimer do podvojene zahtevke, se je plačilna agencija postavila na stran velikega podjetja oziroma kmeta, ne pa na stran majhnega kmeta. Slišali smo tudi, da eh, plačilna agencija naj ne bi upoštevala eh, sodb sodišča, tudi v primeru, ko je sodišče razsodilo uprit eh, malega kmeta. Še ena stvar, ki je bila izpostavljena, je bila naslednja. Ko je prišlo do eh, dvojnega zahtevka, so kmetom dejali, da naj stopijo pred sodišče, ampak eh, za eh, kmete je bilo to težavno. Sodni postopki pogosto trajajo 3-4 leta, preden so končani. To pomeni, da do takrat kmetje niso dobili nobene subvencije, nobenega plačila in s tem so zašli v škripce in bankrotirali. Ko smo se pogovarjali s plačilno agencijo, eh, se mi je zazdelo, da bi oni lahko imeli pristojnosti eh, za eh, to, da zberejo dokaze in sami ugotovijo, kdo je pravi prosilec za sredstva, ne pa da vse skupaj predajo v roke sodišča, ki na to razsoje 3-4 leta. S tem je bila povezana tudi vloga države, k temu se bom še vrnil. Kmetje so menili, da se vlada, še posebej ministri, zna, eh, z njimi ne želi srečati, zato da bi pomagala pri reševanju teh sporov. Srečali smo se uh, z gospo, ki je uh, v medije poslala vrsto informacij, uh, srečali smo se uh, s toživci, slišali smo uh, Eh, več podatkov o tem groznem umoru, pogovarjali smo se s tožilci tudi o eh, goljufijah na področju uporabe sredstev Evropske unije. Srečali smo se tudi z generalnim direktorjem plačilne agencije, to bila precej težka seja. Eh, generalni direktor je bil precej defenziven, najprej ni želel odgovarjati, odgovarjati na, na tiste vprašanja, na katere je odgovoril, pa ni podal ravno ustreznih odgovorov, zanikal je težave v plačilni agenciji. Srečali smo se eh, tudi z ministrom za kmetijstvo. Pred tem sestankom eh, smo prebrali nekaj eh, člankov, v katerih je ministrica pravila, da ne razume, zakaj smo na Slovaškem in kaj tam počnemo. To se nam je zdelo precej zanimivo in smešno. Razložili smo, kakšna je vloga našega odbora, zakaj smo tam in zakaj menimo, da bi morala njihova vlada obravnavati to temo in poskušati najti eh, rešitve na vprašanja, ki smo jih izpostavljali. Na koncu misije smo imeli tudi novinarsko konferenco. Veliko zanimanja je bilo, veliko medijev je bilo tam, veliko novinarjev. Na koncu obiska delegacije sem želel pripraviti priporočila. Ne sme ostati zgolj pri obisku, zgolj pri eh, poročilu. Eh, pregledali smo vse dokaze kmetov in na nas je, da pripravimo tudi priporočila. Kolegi v poročilu lahko eh, ta priporočila preberejo, nanašajo se na sodelovanje med eh, kmeti, dejali smo, da bi bilo bolje, če bi govorili v en glas. Dejali smo tudi, da bi se morala vlada pogovarjati s kmeti eh, in prisluhniti in poskušati najti odgovore na njihova vprašanja. Kar se tiče eh, dvojnih zahtevkov za kmetijska plačila, menimo, da bi lahko spostavili nek neodvisni organ za arbitražo, s tem bi lahko razrešili del problema. Zdi pa se nam, da bi lahko plačilna agencija naredila precej več pri razreševanju teh sporov, preden eh, vse skupaj preda v roke sodišča. Priporočili smo tudi, da bi vlada, vlada morala razmišljati o eh, spremembi eh, zakonodaje, ki velja za zemlišča. Gre za milijone parcel na Slovaškem, včasih so to zelo majhne parcele, 20, 30, 40 kvadratnih eh, metrov in zato se težko določa lasništvo zemlišč in zato uh, se tako težko izvaja tudi uh, sama plačila. Razrešiti je treba tudi vprašanje uh, pogodb o najemu morda bi morali zahtevati dokaze o lasništvu oziroma o eh, najemu zemljišča, preden se nekdo spusti v kaj takšnega. Še zadnje priporočilo pa se nanaša na dodatne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, zato da se zaščiti vladavino prava na slovaškem. Še posebej imamo v mislih izboljšanje uh, eh, toživstva in izboljšanje delovanja policijskih organov, ki morajo imeti dovolj uh, virov in pristojnosti za reševanje teh eh, težavnih eh, zadev. Kolegi so nam poslali tudi nekaj eh, prilogov in komentarjev. Sedaj bomo prisluhnili tudi vam, če želite, da spremenimo to priporočilo, se lahko na koncu se pogovorimo tudi o tem. Tak, vielen Dank, Dankeschön.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 in objektiven med tem obiskom. Skušal je prisluhniti vsem deležnikom, poslušal je posameznike, ko so opisovali svoje težave, Kolega je že opisal nekaj težav, na katere smo naleteli, sam pa bi se dotaknil nečesa drugega. Namreč mene zelo zanima kmetijska politika, zanima me to vprašanje, tako kot me zanima tudi vprašanje korupcije na Slovaškem. Kar nekaj let se že s tem ukvarjam, bil sem eden od redkih v emisiji, ki sem razumel Slovaško, zato sem morda zaznal tudi kaj drugega kot ostali člani delegacije. To je bila tretja delegacija na Slovaškem letos. To pa neizpodbitno dokazuje naslednje. Evropska unija probleme s korupcijo na Slovaškem jemlje izjemno resno. Derek je omenil, da obstajajo dokazi o tem, da so bili kmetje in tisti, ki izpostavljajo krivice, predmet nasilja, ustrahovanja, oduzeli so jim subvencije, če so s prstom pokazali na goljufije. Komisija bi morala temu posvetiti veliko pozornosti. Naprimer, imamo na voljo dokaze, da je nekdo posejal žito na polju. Potem pride drugi kmet in to pšenico požene. In prvi kmet reče, kaj pa počneš, to je moja pšenica, pusti primeru. Tega prvega kmeta policija spoh ne jemlje resno, čeprav imamo video posnetke in še marsikaj, ki dokazujejo, zakaj je šlo. Pri nas imamo tudi program za MSP, ki težko dostopajo do subvencij. Ampak ob koncu programskega obdobja nismo uspeli razpisati vseh pozivov za odajo predlogov, zato smo razširili razpise tudi na dve večji podjetji, ki sta kupovali karkoli že sta kupovali konec koncev. In tudi temu smo bili priča na Slovaškem. Skratka, po obisku te delegacije treba povdariti, da smo dobili na desetine elektronskih sporočil. Srečujem se s policisti, nekdanjimi policisti, kmeti in žvižgači. In ti vsi so mi predložili cel kup dokazov in mi podali tudi veliko zanimivih informacij. Vsi ti akteri govorijo o tem, koliko korupcijskih dejanj se ne preizkuje. Potem so tu razpisi, naprimer v Komarnu, kjer je prav tako prišlo do težav. vsakem primeru Evropska unija mora pokazati, da zna preiskati zadeve, da ne deluje zgolj na papirju. To, kar smo videli na Slovaškem, mora dobiti svoj epilog. Kot je rekel Derek, ugotovili smo, da naša delegacija ni bila dobrodošla. Namreč prvič sem bil član delegacije, ko so se z nami na takšen neprimeren način pogovarjali visoki predstavniki Slovaške. Se moramo pa zavedati tudi, v kakšnem kontekstu je potekal ta obisk. Takrat je namreč prišlo do umora novinarja in njegove zaročenke, zato je prav v okviru to vrstnih okoliščin treba povdariti ulogo Europola, ulogo preiskav. Europol je tisti, ki nam je pomagal, da smo sploh uspeli raziskati to celotno zgodbo, da smo lahko aretirali tiste, ki so ta dejanja zagrešili. Zato bi samo okrepil to poročilo s parimi elementi. Kot prvo, reforma zemljiške knjige je treba izpeljati do konca če je, ne vem, 40 lastnikov upisanih na isto zemljišče, lahko to privede zgolj do goljufi. Državljani in uprava niso v najboljših odnosih, ni zaupanja, zato bi jih morali posesti za isto mizo, da si bodo izmenjali mnenja, da bodo lahko izpostavili tudi svoje težave in pritožbe in našli rešitev. Trenutna situacija, kot jo opisuje ministr za kmetijstvo in tudi kmetje, kaže na to, da dialoga ni, zato se mi zdi, da je situacija še toliko slabša. Kar zadeva inšpekcijske preglede, ti bi se morali osredotočiti tudi na svetovalna dela oziroma storitve strani tretjih družb. Ponavadi se za to vrstne svetovalne storitve zaračuna preveč denarja, v tem kontekstu se pogosto zahtevajo tudi podkupnine, to je treba raziskati. Olaf bi se moral sistematično usmerjati na tako imenovane naložbene nakupe kmetijske opreme, kot so naprimer traktori, kombajni in podobno. Tudi tu so cene veliko krat prenapihnjene osredotočiti bi se morali tudi na javne razpise na slovaškem. Če traktor stane 100 tisoč evrov, naprimer v Avstriji, stane na slovaškem 180 tisoč evrov. Pa tudi razno razne druge neumnosti te vrste so se pojavile. Videli smo dokaze za vse to, o čemer zdaj govorim. Preveriti je treba tudi, kaj se dogaja s kmetijskimi skladi. Nakup kamer, ki naj bi spremljale ali je kje prišlo do požara, potem pa se ugotovi, da kamere spoh ne delujejo ali da so jih kupili po dvakratni ceni. Preveriti je treba tudi to, kaj se dogaja z ustrahovanjem. Zakaj, naprimer, kmetje nam povedo vse te informacije, naslednji dan pa jih obišče inšpekcija. To je enostavno nedopustno zdi se, kot da gre za vendeto, za neko maščevanje, ampak ne vem. Morda obstaja druga razlaga, ki pa jo sam trenutno ne vidim. Glede kmetov, ki spostavljajo težave. Glede teh kmetov, ki so bili deležni obiska inšpektorjev, pa inšpektori niso zaključili svojih preiskav, kar je pomenilo, da kmetje niso dobili denarja. Uh, Vemo, s kakšnimi težavami se soočajo, imajo težave z likvidnostjo, Derek omenil si tudi mlade kmete. Potem je tu vprašanje neprimerno dodeljenih subvencij, kmetijskih subvencij, ki se naprimer dodeljujejo za parkirišča ali za asfaltirane ceste. Povsem neprimerno. Poleg tega pa je treba opraviti reformo sistema subvencij na Slovaškem. Trenutno ta sistem ustvarja okoliščine, kjer MSP in male in srednje velike kmetije ne dobijo nobenih sredstev vas denar se steka k velikim podjetjem. Zelo majhen delež teh pa je na slovaškem. Hvala. Hvala. Kolegica Šmit. Najlepša hvala. Veliko smo že slišali. Derek Bon je izvrstno vodil to delegacijo in uh, mislim, da je iz konkretno in dobro predstavil glavna vprašanja. Mislim, da je poročilo pripravi tudi zelo neutralno. Sama bi kakšno zadevo predstavila bolj ostro. In moram reči, da včasih nismo bili najbolj eh, spreje, najbolje sprejeti. Včasih so nas spraševali, zakaj smo se odeležili tega obiska. In tudi plačilna organizacija nas je eh, hotla nadvladati eh, po številčnosti. Vsak je imel s seboj kakšnega sodelavca, sodelavko z ogromnimi dosjeji, ki naj bi na nas naredili vtis, pa seveda zadeve ne gredo tako. Tudi urad za zvezo. Ne vem, ali sploh deluje. Mislim, da ni sploh nobene povezave med, Evropsko, eh, med Evropskim parlamentom in uh, uradom za povezave zdi se mi, da je bil ta uradnik sicer zelo prijazen in se le je zelo trudil in da je poskušal navezati povezavo z nami, ampak na samem terenu se mi zdi, da ne deluje najdobro, najbolje. Potem, glede tega, kar je dejal Tomaš, tu je šlo za dihotomijo. Na eni strani imamo. Um, kmete, ki so upravičeni do prispevkov in na drugi strani smo imeli oblasti in na računsko sodišče, ki pa, naj povem, ni spregovorilo niti enkrat, kar se mi je zdelo nekoliko nenavadno, ampak mogoče bomo šele naknadno kaj dobili, kakšne dodatne informacije. Ampak sama sem pričakovala, da bi kaj izvedeli že med tem večdnevnim obiskom. Poleg tega so nam poročali tudi o različnih konceptih, um, s katerimi se soočajo mali kmetje. Torej, glede razglasninjanja, tu ne gre za ukrepe um, kmetijskega ministrstva, ampak za posameznike. In naprimer nekdani sodelavec Deloita, ki sedaj dela za kmetijsko ministrstvo, je stopil v stik z nami in nas je obvestil o trenutnem stanju. Dejal je, da sedaj um, prejema veliko nižjo plačo, kot jo sedaj in pravi, da res izkušnje, ki jih dobi na kmetijskem ministrstvu, odtehtajo to, ta drastičen upad v plačilu. Tako da, saj uh, nismo po žubi pripravili priplavali, kot radi rečemo, v Avstriji. Saj vemo, kakšne so zadeve. Poskušali so nam pač eh, podati lažno sliko, tako da pri tovrstnih obiskih bi vas res porusila, da veliko bolj ostro zapišete zadeve v poročilu. In tudi z vsemi vami bi rada se posvetovala, kakšne so lahko posledice, kajti ko enkrat to vidiš, ko to doživiš in če potem pride ne posledic, mislim, da je to nespremljivo. Mi smo ena izmed neto plačnic in moram reči, da kaj takšnega si ne moremo dopustiti. Kaj do česa takšnega ne sme priti. Tako kot Evropa ne bomo kredibilni, ne moremo si zatiskati moči oči in molčati. Tako da mislim, da moramo nujno ukrepati, moramo biti pogumni in reči bobo bob in zahtevati posledice. Hvala. Kolegi Štefanec, pite. Kolega Štefanec. Much, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Dereku Tomašu in Klaudi za odlično opravljeno delo. Ta misija je bila res težavna, vendar izjemno pomembna za kmete na Slovaškem, še posebej za male kmete. Nekaj bi pa rad izpostavil. Kot smo že prej slišali, sporočilo strani vlade, ministra za kmetijstvo in ministerskega predsednika je bilo, da ne razumejo, zakaj sploh prihajamo na obisk. Takoj, ko je misija odšla, pa je nekdani podpredsednica parlamenta Ljubica Roškova bila ob obtožena, da je zagrešila goljufije na področju EU sredstev. Ona je delala na področju kmetijstva in številni kmetje so se pritoževali nad njenimi dejavnostmi na vzhodu Slovaške. Bistvo vsega je, da se je nekaj premaknilo. To je pomembno sporočilo. Gre pa tudi za to, kot je rekel kolega Tomaš, da številni kmetje, ki so se srečali z nami, prejemajo oznako kriminalcev v narekovajih in ministrstva delovne inšpekcije in tudi drugi organi jim zdaj pošiljajo inšpektore, da pri teh kmetih izvajajo nadzor in razne postopke. Ti kmetje imajo vso pravico, da se srečajo z člani emisije oziroma delegacije z Evropskega parlamenta, imajo tudi pravico do subvencij. Ti kmetje so bodi si lastniki, bodi si najemajo zemlišča, ampak subvencij ne prejemajo. Na Slovaškem je razmera drugač, so razmere drugačne kot uh, eh, drugot po Evropi. Pri nas veliki kmetje dobivajo subvencije 75 odstotkov subvencij gre tem velikim kmetom, ki prejmejo po 100 tisoč evrov letno ali še več. Razmere na evropski ravni so drugačne v tem pogledu. Tam več dobijo mali kmetje, pri naslovaškem pa mali kmetje ne dobijo subvencij, čeprav so do tega upravičeni. Razlog za to pa je, da ni dovolj jasnosti, kdo lahko sploh zaprosi za evropske subvencije res je, da bo treba stvari spremeniti na slovaški ravni, moramo pa tudi na evropski ravni unesti določene spremembe. Samo tisti, ki ima zemlišče v lasti ali ki ga ima v zakupu, lahko dobi evropske subvencije. Po obisku te misije bi morali priti do sklepa, da je treba na evropski ravni zadeve spremeniti, potem pa jih spreminjati tudi na ravni Slovaške. Se strinjam s tem, kar je povedal Terek, reforma za miške knjige je bistvenega pomena. Pomembno je, da pri tem sodeluje tudi sovlaš, slovaška vlada. Vem, da se je pritožilo veliko ljudi, ki sicer niso vsi omenjeni v tem poročilu, bi bilo pa škoda, da jih ne omenimo. Vsa ta srečanja, ki smo jih opravili, bi morala biti omenjena v tem poročilu. To bi lahko koristilo tudi prihodnjemu evropskemu tožilcu. Namreč srečali smo se s primeri, ki bi jih morali spremljati tudi na evropski ravni. upam, da s tem poročilom ne bomo zaključili dela, kar zadeva Slovaško. Slovaško bo treba še spremljati, zato da se tam unese vse potrebne spremembe. Hvala, tudi jaz sem se umestila na seznam govornikov. Bila sem v Varšavi in zaprli so mi vrata. Um, tako rekoč tik, preden je letal, tik v zadnjem trenutku, tako da nisem mogla na letalo. Sicer pa se mi je res zelo žal za to, res sem želela biti prisotna in zadeve izkusiti na lastno pest. In več težav smo slišali, tako da me zanima, gospa Bauchman iz GD Agri, kakšne so vaše sklepne ugotovitve na podlegi? podlagi tega obiska. Veseli bi bili vaših ugotovitev. Ne pokažem tole. Uh, Tule oranžn, z oranžno barvo so zapisana plačila po nad 100 tisoč evrov. Od leta 2005 eh, je sedaj po desetih letih eh, več kot 70 odstotkov plačil višjih od 100 eh, tisoč evrov. Opažamo, da je ta plačilni sistem najbolj neuravnotežen. 7 odstotkov vseh upravičencev prejme 70 odstotkov vseh sredstev in uh, jasno je, da tu nekaj uh, ni v redu. Gospa Bauhman, kaj je treba spremeniti v kontekstu evropske zakonodaje? Kaj ste se vi naučili iz tega? Kako boste postopali? Kaj nam svetujete? Mi bomo vsekakor to še umestili kdaj na dnevni red in bomo spremljali situacijo. Tudi spremljali bomo tudi situacijo v drugih državah članicah ki so nam stopile v oči zaradi neustrezne porabe sredstev evropskih davkoplačevalcev. Izvolite. Uh, Hvala, predsednica. Tudi sama sem tu sedela, poslušala razpravo, razmišljala o tem, kaj naj še povem. Uh, Najprej hvala lepa, da ste me povabili na današnjo sejo. Mislim, da je bila delegacija zelo zanimivo organizirana, tudi mene so se dotaknile vse te navedbe in tudi osebna pričevanja mladih kmetov in vseh kmetov pravzaprav, pa tudi nevladnih organizacij. Vsi ti so omenjali, kakšne so razmere na Slovaškem. Kaj sem sama potegnila iz te misije? očitno bo treba zadeve še spremljati na slovaškem. Mislim, da ta predlog poročila zelo jasno izpostavlja problematične točke. Vesela sem pa tudi, da v poročilu piše, da delegacija ni uspela preveriti vseh navedb in obsega teh navedb. In to je delo, ki ga bo treba še opraviti v prihodnje. Moramo pa razlikovati, kadarkoli se lotevamo teh vprašanj. Upam, da nisem reč tehnična. Ko gre za navedbe glede goljufi, vse to obravnava OLAF. Mi v GD Agri se ukvarjamo s kmetijskimi subvencijami in seveda tesno sodelujemo z OLAFom. Kadar pa pride do navedb glede goljufi, zadeve prevzame OLAF. Kot sem povedala že med misijo, Dobro bi bilo, če bi tudi komisija prejela fotokopije vsega gradiva, ki ga imate vi v okviru delegacije. Namreč mi nismo dobili vseh teh kupov dokumentov. To bi si želeli tudi mi imeti v rokah. Težko bomo preverili zadeve, če nimamo na voljo teh dokumentov in enako velja tudi za Olaf, ki bo preiskoval goljufije. Naslednja zadeva. Več kot čutni, očitno moramo spremljati delovanje plačilne agencije. Tudi tu bi rada razlikovala med naslednjim. Če pride do spora glede tega, kdo ima v zakupu zemlišče oziroma kdo upravlja kmetijsko dejavnost na tem zemlišču, plačilna agencija pravi, da če se pojavi spor, mi ničesar ne izplačamo. To je seveda problem za kmeta ampak za evropsko subvencijo to ni problem, ker ni bila izplačana. Istočasno pa to tudi pomeni, da če na koncu vedno plačate velikemu kmetu, ker najdlje preživi, je to problem. Preveriti moramo tudi, kako deluje plačilna agencija in komisija to počne. Bi pa rada razlikovala še med. Uh, dvema zadevama. Gospod Zdehovski je veliko govoril o tem, da se preveč plača za traktor in tako naprej. To sodi v področje razvoja podeželja. Naša misija se je osredotočala večinoma, ne pa v celoti, na neposredna plačila in na dvojne zahtevke. Glede dvojnih zahtevkov. Če se pojavi sum goljufije, zadeve preišče Olaf. Se pa strinjam s tem, da je treba pri plačilni agenciji preveriti, kako preverjajo dvojne zahtevke. V lanskem letu jih je bilo 40, pravijo. Glede razvoja podeželja in glede javnega naročanja, tu revizije potekajo. Imamo tudi akcijski načrt za Slovaško ki ga bomo še naprej izvajali. Zagotovo bo prišlo tudi do določenih finančnih popravkov. Nič novega ni, da se pojavljajo težave pri javnem naročanju. Problem se pojavi, če prihaja do goljufi. Mi moramo preveriti, da sam sistem znotraj plačilne agencije dobro deluje. Slovaški revizori so to že preverili, tudi mi pred njimi. Naši smo nekaj pomankljivosti, zato vemo, da so to zadeve, ki jih moramo stalno spremljati. To tudi počnemo. Skratka, v GD Agri spremljamo sisteme upravljanja in sisteme za nadzor, ali so ustrezno spostavljeni. Goljofije preizkuje Olaf. Z Olafom seveda tesno sodelujemo, izmenjujemo si informacije. Zato bi tudi še enkrat prosila za te informacije, ki ste jih vi prejeli med misijo, ker bi nam bile v pomoč. Potem pa je tu še eno vprašanje, ki se ga dotikate v svojem poročilu. Gre za reformo zemljiške knjige, za reforme na področju pravne države. Komisija se bo težko lotila teh vprašanj. Mislim, da je treba pritisniti na politični ravni. Kaj storiti, če prihaja do problemov na tem področju? tudi pri reformi zemljišč se mi zdi, da se pojavljajo težave. Imamo referenčne parcele, ki so že tako ali tako zelo majhne, potem pa je več lastnikov na teh parcelah in nihče ne ve, kdo je lastnik katerega dela parcele. Te zadeve je treba razrešiti. Potem pa je tu še vprašanje pogodb o zakupu, da bi to registrirali. To bi bilo v pomoč. Namreč ljudje so menili, da so sklenili pogodbo o zakupu, to pogodbo predložili plačilni agenciji in izkazalo se je, da je bila pogodba o zakupu sklenjena še z nekom drugim za isto zemlišče. Ampak to so zadeve, ki jih mora preiskati nacionalno sodišče. Nespoštovanje odločb nacionalnih sodišč, to je vprašanje, ki sodi nekako v to sivo območje, kjer se prekriva delo našega direktorata in OLAFA. Mi preverjamo predvsem sisteme za spremljanje in nadzor v okviru agencij. Na področju razvoja podeželja že tako ali tako potekajo stalna revizijska dela in s slovaškimi organi smo načeli že kar nekaj problematičnih točk. Mislim, da lahko s tem zaključimo oziroma ne še nekaj. Po razporeditev neposrednih plačil. Če si pogledate, kako so neposredna plačila porazdeljena, je treba preveriti, ali gre za prerasporeditev plačil. Če imajo kmetje v lasti veliko večino zemljišč, bi od leta 2010 in dalje prejemali več. Ne zato, ker so večji kmetje, temveč zato, ker smo imeli phasing in neposrednih plačil v vseh novih državah. Phasing in je še potekal od leta 2010 dalje. Če bi imeli več zemljišč, bi dobili več na hektar in večji kmetje bi dobili več denarja. To je del razlage, zakaj do tega prihaja. Kot ste že sami povedali, Češka in Slovaška sta dve državi, kjer je prerasporeditev subvencij predvsej drugačna od preostalega dela Evropske unije. Je pa res treba preveriti celotno reformo neposrednih plačil. Komisija je v svojem predlogu za obdobje po letu 2020 predlagala tudi zgornjo mejo pri neposrednih plačilih, tako da ne bo več moč prejeti velikih zneskov pa tudi degresivnost pri plačilih smo predlagali. Mislim, da je tudi komisar že predstavil te predloge. Skratka, politično se osredotočamo tudi na to porazdelitev neposrednih plačil. Hvala. Ja, vielen dank, so weit so schlecht. Ich möchte... Najlepša hvala. Ja, zadeve niso na ravno najboljše. In glede na to, da tudi dokumentov še nimamo na voljo, In glede na to, da na njih še čakamo, bi bilo dobro na vsake toliko časa prejeti poročilo od vas, eh, komisija, in na to zadeve nadalje spremljati. Upam, da boste potem eh, prisluhnili tudi našim odzivom in eh, upam, da nam ne boste čez tri mesece povedali isto kot sedaj. Želela bi nadaljne spremljanje, da, ponov, da nas ponovno obvestite o poteku zadev, torej da nas redno obveščate to bi me veselilo. Me pa nekoliko skrbi, da z evropskimi kmetijskimi sredstvi, predvsem v novih državah članicah, pa ne pri vseh, Poljska je druga zgodba, da opažamo, da imamo sloj, ki si je z evropskimi sredstvi pridobil vpliv. Tako da tudi upoštevati je treba v evropskem kontekstu, da se s tem zagotavlja vpliv nacionalne politike in eh, s tem se izrinja male kmete. Tako da ne vem, to bo treba spremeniti in zato se bo treba res angažirati. Vem, da ste zato pristojni tudi vi in eh, tu bo treba biti glasen. Saj ni tako, da ne bi mogli ničesar storiti tu gre za nepravične postopke, za premajhen interes malih kmetov in tako naprej. Res je, da takšni postopki, takšne spremembe terejo več časa, včasih tudi 20 let, ampak mislim, da je treba začeti ukrepati za to, da se zadeve izboljšajo. Mislim, da je to zelo pomembno, zato da se evropska sredstva ustrezno porabijo. Kolega Zehovski je ponovno želil besedo, na to pa dobite besedo tudi vi, gospa predstavnica komisije. Samo na kratko bi se odzval na to, kar ste dejali. Tak první věc, eh, po naší návštěvě se někteří... Najprej v odgovor Dereku. Po našem obisku so se nekateri kmetje začeli povezovati, kar pomeni, da ne bo več toliko fragmentacije, kot sam omenjaš v poročilu. Namreč zdi se, da bodo kmetje organizirali enotno organizacijo in bodo potem tudi enotno delovali. Druga zadeva nekje 120 primerov so nam izpostavili kot problematičnih po našem obisku. Bom skušal pripraviti kratek opis teh primerov v angleščini in če se komisija strinja, bi to pripravil v roku dveh tednov in to tudi predložil skupaj z vsemi dokumenti, ki smo jih prejeli tekom svojega obiska potem pa se lahko pogovorimo o tem, ali lahko komisija in OLAF preverita te primere. Mi smo nekatere primere že izločili, zato ker se nam je zdelo, da ni šlo za goljufijo ali pa ker se nam je zdelo, da dokumenti niso dovolj zanesljivi. Je pa vsaj 60 zelo specifičnih primerov, ki bi jih lahko obravnavali. Na podlagi dokumentov, ki smo jih prejeli, verjetno lahko gotovite, da prihaja do sistematičnih kršitev, ko se pripravljajo razpisi, ko se uporabljajo evropske subvencije, pa naj se gre za neposredna plačila ali naložbe na plačila in podobno. Hvala. Za Frau Bauchmann, bi kom ti dokumente? Gospod Bauchmann, verjetno bodo dokumenti na voljo, kaj ne? Izvolite. Read, uh... Ja, pri nas so tudi kolegi, ki znajo slovaško, če bi bilo treba dokumente brati v slovaščini, ampak vsaka pomoč bo dobrodošla. Če nam boste poslali primere, v katerih se navajajo sumi goljufije, predlagam, da to pošljete Olafu, ker mi ne preizkujemo goljufi. Gospa Gresle, do sedaj precej slabo vse skupaj, ampak sama se s tem ne strinjam popolnoma. Upoštevajte tudi, da so bile lanskoletne navedbe korupcije in goljufije, pač navedbe, ki jih mi kot generalni direktorat ne moremo preiskati. To počne Olaf. Lahko sicer zaprosite za tri mesečno poročilo, ampak navedbe so se do sedaj nanašale na goljufije, ampak to smo poslali Olafu na podlagi misije, ki smo, jih, ki smo jo upravili, sem rekla, da obstajajo navedbe o morebitnih goljufijah in navedbe o, to, o tem, da slabo delujejo sistemi upravljanja in spremljanja v okviru agencij. In ta drugi del bomo mi preverili, ko gre za neposredna plačila, kot sem rekla. Kar zadeva razvoj podeželja, tam se zavedamo, težav, ki obstajajo. Imamo tudi akcijski načrt v letnem delovnem programu in tudi neposredna plačila spremljamo v okviru sistema upravljanja in nadzora. Ne sedimo križem rok, delamo na tem. Glede goljufi, tu pa zadeve preverjajo policija, tožilstvo, sodišča kolikor vem, se 20 odstotkov zemljišč daje v zakup, ampak GDA gre tega ne preiskuje, kdo dobi pogodbo o zakupu in tako naprej. Tu mislim, da se pojavlja politično vprašanje, ki bi ga morali obravnavati. Poročilo v svojih priporočilih tudi ta vidik dobro odraža. Tako da, ko sama pravim, da zadeve spremljamo in preverjamo, to upoštevajte. Veliko pomoč mi je bilo, da sem bila del te misije. Zdaj vsaj lahko razlikujem, da ne vem, v nekaterih primerjih ne gre zgolj za vprašanje goljufi, ampak tudi za vprašanje tega, kako deluje sistem za upravljanje in spremljanje. In tega se bomo zdaj lotili, kot sem rekla. Hvala. Najlepša hvala, potem pa se veselimo eh, rednih poročil. Yeah, ja, Kolega Vadmos. Once again, thank you. Hvala lepa, predsednica. Še enkrat hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so bili člani delegacije. Hvala tudi sekretarjatu za vso podporo. Hvala tudi. Evropski pisarni v Bratislavi, ki nam je pomagala pri organizaciji te delegacije. Ne bom zdaj še enkrat skušal izgovoriti ime kolega, ki mi je bil res v veliko pomoč v delegaciji, ker sem se cel teden trudil naučiti izgovoriti ta primek pa mi ni šlo. Kot je rekla Klaudija, slovaška vlada in slovaški organi niso imeli ravno najboljšega odnosa do nas, tako da razumemo, zakaj imajo kmetje včasih občutek, da jih vlada zanemarja. Če si predstavljate, da smo mi dobili tak hladen tuž z njihove strani, kakšen imajo šele odnos potem do navadnih, običajnih državljanov. Dobro je, da se morda kmetje zdaj res združujejo, da se organizirajo, da bodo govorili z enim glasom. Tako da očitno je naša misija imela določen učinek. Glede priporočil, vi ste to omenjali tudi, Tomas. Nekateri pravite, da so vaši predlogi že zajeti v priporočilih, zlasti, ko gre za reformo zemljiške knjige. Morda bi morali spremeniti tudi pravila glede zgornjih meja, kot ste rekli, v priporočilu se omenja tudi ta vidik, lahko pa bi še kaj spremenili. Naprimer, ko gre za plačevanje previsoke cene za opremo, kot so traktori, potem, ko gre za pogodbe o zakupu in prekrivanje teh pogodb. Omenili ste tudi kmete, ki se pritožujejo glede plačil, predvsem glede tega, da gre večina subvencij večjim kmetom. Predsednica nam je podala tudi nekaj številk s tem v zvezi. To je par novih elementov, ki bi jih lahko poštevali pri priporočilih. Gospa Vahman iz komisije je tudi podala kar nekaj korisnih informacij glede nadaljnega spremljanja zlasti, ko gre za plačilne agencije. Tudi na to bi morali biti v prihodnje še pozorni. Preverjati moramo, ali se bodo agencije izboljšale v svojem delovanju ali ne, ampak verjetno bo to preverjal že naslednji parlament. V vsakem primeru bi bilo to koristno, dobro bi bilo, če bi prejeli še nekaj konkretnih dokazov in informacij. Med eh, obiskom delegacije smo prejeli kar nekaj dokazov, prosili smo še za dodatne dokaze strani kmetov, ne vem, ali smo strani kmetov potem kaj dodatnega gradiva še prejeli, ampak več gradiva, kot imamo, več argumentov lahko pripravimo in tudi bolje lahko uveljavljamo to stališče v odnosu do slovaške vlade. Enako velja tudi za komisijo, ki bo preiskovala vse te navedbe. Vse to lahko še odrazimo v priporočilih, bomo poročilo še enkrat razposlali na okrog. Predsednica, z veseljem pa se še pogovorim s posamičnimi člani delegacije, če menijo, da je treba priporočila v poročilu še dodatno ukrepiti. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Hvala za delo, ki ste ga upravili in to bomo natančno spremljali. S tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu, tako da podimo na osmo točko. Ukvarjali se bomo s členom 143 finančne uredbe, zatem se skriva podatkovna baza, baza EDES, glede zgodnjega odkrivanja in izključitev, torej glede preprečevanja mm, korupcije glede odkrivanja subjektov, ki so se ukvarjali s korupcijo in goljofijami pripravljamo poročilo in um, vedno znova smo pač morali upoštevati tudi udarce, ki so nam jih zadali, med drugim je treba upoštevati tudi poročilo računskega sodišča. In veseli me, da je z nami pre, predsednik posebne komisije, gospod Penero, ki je um, član nekdanje ki je nekdani član um, pravne službe, tako da najlepša hvala, da ste danes z nami. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tako je, pred petimi leti sem zapustil parlament in tokrat eh, se k vam eh, vračam kot predsednik komisije, ki deluje v okviru sistema EDES. Sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev izhaja iz finančne uredbe. Gre za 12 eh, strani 190, eh, od 190 eh, strani, tako da gre za pomemben del tega mehanizma. Imamo interno uredbo, ki jo sestavlja približno 15 strani in upam, da da ste zadovoljni, tako vi, kot eh, tudi interesi eh, unije. Poskušal bom zadeve predstaviti plastično eh, in se ne spuščati preveč v zapletene podrobnosti. Finančna uredba iz leta 2018 je torej tista, ki nas zadeva. Besedilo je predvsej bolj brljivo sedaj in omogoča nam laže življenje imamo namreč eh, ustrezen čas za izvajanje revizij, za pogovore z vsemi eh, zadevnimi osebami. Te osebe imajo tudi čas, da se branijo, naše delo pa je laže. Imamo dva tipa pristojnosti, interne pristojnosti. Od 1. januarja 2019 eh, razpolagamo s pristojnostmi na področju nadzora nad nepravilnostmi, eh, ne glede na to, kdo jih eh, izvaja. Gre za centralizirano pristojnost, medinstitucionalno eh, pristojnost. V teh zadnjih tednih te pristojnosti še nismo uporabili, ampak zaenkrat je zgodba pozitivna, ker gre za bolj koherentno izvajanje uredb Eh, oziroma člena 143. Na to še ena pristojnost, ki se nanaša na uh, osebe, na entitete, uh, ki nepravilno uporabljajo sredstva in ki mora biti deležne nadzor. Če neustrezne osebe razpolagajo sredstvi uh, Unije, uh, uh, imamo v mislih predvsem uh, osebe, ki so razglasile bankrot, ki, uh, ki imajo težave z davčno upravo, ki ne upoštevajo uh, socialnih pravil in tako naprej in tako dalje. Takšne osebe izključimo, tako pač zadeve delujejo trenutno. Še eno področje je področje, za katero smo eh, pristojni. Gre za resna kazniva dejanja, za goljofije, korupcijo v zvezi z direktivo z let, eh, iz eh, pred dveh let, kar se tiče naprimer dela otrok, kar se tiče terorizma in tako naprej. takšne eh, zadeve je treba priglasiti nam. Na to imamo še vprašanje podjetij eh, umestnikov, ki eh, služijo izogibanju zakonodaji, ki velja v državi sedeža in podobno lahko vam povem, da je ta program zelo širok. Zaenkrat še nimamo veliko izkušenj s tem. Mi lahko preizkujemo zgolj tisti del te zgodbe, ki nam je bil priglašen in ko nam je bil priglašen. Če pa želite eh, splošno obravnavati delo takšnih eh, podjetij, če menite, da je bilo podjetje vzpostavljeno eh, v drugačne namene, je to popolnoma ločena zadeva. In na to še ena klasična zadeva, Eh, to so osebe, ki so krive eh, resne kršitve pravil, eh, etičnih kodeksov, zakonodaje in tako naprej. Za nas je zanimivo vprašanje neustreznega obnašanja, ki lahko škodi poklicni kredibilnosti izvajalca. Imamo na primer primere, posredovanje pri žirijah, pri eh, postopkih, eh, pri uporabi eh, poklicnih informacij. Mi se ukvarjamo, na primer, z osebami, ki so spremljale. Eh, podkupnine ali pa osebe, ki eh, so se obogatile, kjer ni nujno prišlo do eh, nezakonitosti. Eh, gre tudi za osebe, ki goljufajo. Nimamo pristojnosti za preiskave. Če nihče ni priglasil določene zadeve, če nimamo informacije o tem, potem lahko vse skupaj traja leta in leta. In tukaj to spada pod eh, resne, eh, resne kršitve poklicnega obnašanja. In tako lahko poskušamo spremeniti eh, vse načine dela vseh institucij. vsak takšno obnašanje predstavlja resno kršitev eh, pravil. Če je institucija že izkoristila vse možnosti za povrnitev denarja, potem eh, lahko posredujemo mi, potem je zadeva lahko priglašena eh, nam. In to so spet bolj klasični primeri. Informacije dobimo iz eh, revizijskih pregledov, internih preiskav, preiskav OLAF-a, revizij in tako naprej. Zaenkrat še nimamo veliko eh, takšnih primerov, ampak morda jih bo več v prihodnosti. To so torej eh, klasične težave, na to resne kršitve poklicnega obnašanja in kršitve pogodbenega prava. Vsi tisti, ki jih obravnava komisija, so pač osebe, ki so na podlagi neke pogodbe, pogodbe razpolagale eh, sredstvi Evropske unije. Ne glede na to, za koga gre, za komisijo, za uh, urade komisije, za agencije, za delegirane organizme, za računsko eh, sodišče, za eh, banko. Imamo torej to nadnacionalno pristojnost, da posredujemo, ne glede na to, eh, za katero institucijo gre. Ukvarjali smo se zelo uh, majhnim številom uh, uradov, večinoma gre za generalni direktorate komisije. Komisija je del komisije, ampak ni pod popolnim okriljem komisije, zato ker delujemo med eh, oziroma nad, nad, eh, in, nad institucionalno. Smo neodvisni, zakaj? Predsednik, torej jaz, ima petletni mandat, ki ni obnovljiv. Enako velja za podpredsednico, ki je predelovala na sodišču. Smo neodvisni. Ne delujemo odvisno od komisije. direktor enega od delov eh, generalnih direktorata za proračun deluje eh, z nami in pa tudi še eh, en član generalnega sekretarjata komisije deluje z nami. Kaj se je spremenilo pri metodi delovanja komisije? Vzpostavljeni smo bili po sodbi v zadevi planet. Že takrat so obstajale pristojnosti za preiskave. Ampak ugotovljeno je bilo, da moramo delovati pri izvajanju represivnih eh, preiskav zato obstajamo in pazimo predvsem na to, da se spoštuje pravice vseh strank v postopku. Pogosto je stranka presenečena, spoštovati je treba eh, pravice te stranke, spoštovati je treba domnevo nedolžnosti zadeve so nam priglašene, nimamo pristojnosti za eh, preiskave, nimamo eh, pristojnosti, da sami sprožimo postopke. Naš ritem dela zahteva, da se redno srečujemo. Delujemo v zgradbi Bredel. In na prvi seji pregledamo priglašeno zadevo in pregledamo upravno podlago za ukrepanje. Mi ukrepamo namreč, če ni eh, sodbe, če ni eh, odločitve in to eh, je zelo delikatna zadeva nikoli nas še ni neka zadeva uh, ustavila oziroma blokirala, prekinila naše delo. Nikoli. Še nismo eh, delovali na podlagi neke sodbe eh, sodišča, ukrepamo v drugih primerjih, pri kršitvah pogodb in tako naprej. po našem novem internem pravilniku ima oseba štiri tedne, da se brani, namesto 15 dni po odločitvi sodišča. Na to se srečamo drugič. po mojem mnenju, nek interni postopek v komisiji ni ustrezen eh, za obravnavo takšne eh, osebe, zato eh, se srečamo še drugič in pripravimo priporočila. V zadnjem času smo obravnavali več zadev, to pomeni, da imajo ljudje priložnost, da se zagovarjajo. Dobili smo, naprimer, svežen 30 strani in še 15 eh, strani eh, prilog, šlo je za ameriško zakonodajo in na to 8. januarja smo morali pripraviti svoje stališče, delo je bilo zahtevno. Več eh, zadev je pred sodiščem, šest ali sedem, glede na to, da smo nov organ, to ni slaba stvar. In tukaj gre za izvajanje temeljnih pravic. Soočamo se torej tudi z nekaterimi eh, težavami. Eh, če pošljemo SMS, ne odgovorijo, če eh, jih kontaktiramo, ne odgovorijo. To pomeni, da je naše delo na to še bolj zapleteno. Prihajam k koncu. Kaj počnemo? Naš namen ni, da pridobimo sredstva, ki jih je proračun Evropske unije nakazal. Ne, to ni naša naloga. Je pa naša naloga, da se izognemo možnosti, da bi škodljive osebe, osebe, ki so v narekovajih kradle denar eh, Evropske unije, eh, skrijejo, da zaidejo v senco. Kaj počnemo? da bi se izognili takšnim škodljivim osebam, izključimo jih. To je torej ta sistem izključitve eh, za tri mesece do eh, treh let. Sedaj razpolagamo tudi s pristojnostjo za globe v pristojnosti. Eh, prejšnjem mandatu to tehnično ni bilo uh, mogoče in tega nismo izvajali. Ampak eh, ni nujno slabše, da mora nekdo eh, plačati 3 ali pa 4 odstotno globo v primerjavi s tem, da ga izključimo. Če nekoga izključimo za 3 leta, pomeni, da morajo likvidirati svoje podjetje če pa morajo plačati nekaj deset tisoč evrov, pa to ni nujno slabše. Takšne kazni, takšne globe so lahko dopolnilne, eh, alternativne in tako naprej. Lahko jih predstavimo tudi eh, javnosti. Eh, v javnosti lahko naprimer povemo, da neka oseba ni zaupanja vredna. To obstaja v nekaterih državah, obs, eh, pa ne obstaja v drugih državah. V moji državi to obstaja že nekaj časa. Takšen, takšen ukrep je zelo delikatne narave. Eh, in takšna objava je izvedena zgolj tri mesece po sprejemu odločitve, zato ker je treba tej osebi omogočiti vse možnosti, da eh, stopi pred sodišče in da eh, izčrpa pravne možnosti na tem področju. Seveda moramo uravnotežiti eh, naše sankcije, naše ukrepe. Prijavitelj vedno želi najhujše ukrepe, ampak biti moramo uravnoteženi. Ne vemo, kakšne so vsote. nek eh, živinorejec je eh, ukradel 16 eh, tisoč evrov. Ampak ni pomembno, kakšna je vsota. Bolj pomemben je napad na kredibilnost. Vedeti moramo, če je torej neka oseba vredna zaupanja ali ne upoštevati je treba sorazmernost, eh, časovnico, če je neka oseba eh, sodelovala z nami ali ne. Sodišče je gotovilo, da so zelo uporabni tudi eh, korekcijski ukrepi. Neka oseba, naprimer, preneha s takšnim delovanjem, reče, dovolj je bilo, razrešili smo težave in počistili smo pred lastnim pragom. Odločitev sprejme prijavitelj, mi eh, nismo pravna eh, oseba. In to je eh, vsebinski predpogoj za pravilnost odločitve. Odločitev je lahko neveljavna, če ni spoštovala pravice do posvetovanja parlamenta. Hvala. Najlepša hvala, gospod Panera, za eh, te zanimive besede, za to zanimivo poročilo. Imam nekaj vprašanj. Prejšnji, prejšnja komisija, ki smo jo združili s podatkovno bazo eh, EDES, eh, to me zanima, koliko oseb je delovalo v tej komisiji pri obravnavi resnih kršitev in za druge zadeve. In koliko zadev je bilo vključenih v podatkovno bazo EDES. Mikrofon, prosim. Parce que euh, le, la gestion de la base, ce n'est pas. Sam ne upravljam eh, s podatkovno bazo, eh, s tem se ukvarjajo drugi kolegi. Ampak 31 eh, priporočil smo pripravili, začeli pa smo konec leta 2016. Predvsej časa je trajalo vse skupaj. Čakali smo na sprejem nove finančne urebe, to je zahtevalo nekaj časa, ampak 31 eh, priporočil je bilo pripravljenih. Nimam jih tukaj med dokumenti, številnimi dokumenti, ampak večina se nanaša na kršitve pogodbe. Mislim, da imamo tudi šest zadev, ker gre za resne kršitve. Pogosto je to na nek način povezano, pri resni kršitvi imamo več eh, sredstev. Tisti, ki je eh, kršil pogodbo, je eh, izvedel tudi resno kršitev in to je povezano. Imamo tudi primere, ki smo jih zavrnili, zato ker niso bili vsega. Eh, upravičeni, niso bili spremljivi. Mm, eh, nekatere zadeve so prijavitelji tudi umaknili, ampak kot sem dejal, 31 priporočil eh, smo oblikovali in tam se zadeve sedaj spreminjajo na pozitivno. Hvala, nadaljevala bom v francoščini. Kar se tiče zgodnega odkrivanja nimamo veliko časa, kot veste, imamo maksimalno eno leto eh, časa od prijave in v tem obdobju od leta 2016 smo prejeli več zadev. Če eh, zadeva ni bila posredovana komisiji, je bila izključena, ampak v teh letih smo imeli približno 40-50 eh, zadev, ki smo jih obravnavali. Hvala, lepo je, da ste tukaj v naši sredi. Zanima me, če eh, so te zadeve zapisane tudi črno na belem, eh, je to, ki je dokumentirano. Hvala, gospa predsednica imamo eh, poročilo eh, komisiji in parlamentu na področju eh, goljofij. Gre za delovni dokument osebja komisije, ki spremlja to in to in tako naprej. Prvi dokument se nanaša na 20. juli 2017 in drugi na 3. september 2018. Za leto 2016 podatkov nimamo oziroma dokumenta nimamo, zato ker je bilo to prehodno obdobje. Ampak eh, tam najdete natančne informacije o tem, eh, kako poteka naše delo, tudi o sredstvih, s katerimi eh, razpolagamo oziroma ki jih obravnavamo. Izvedena je bila tudi interna revizija, ki je ugotovila, da operativne generalne direkcije ne najdejo vedno našega naslova, tako da se morajo vsi potruditi, prijavitelji, generalni direktorat za proračun, ki sicer dobro upravlja svoje delo, eh, je pa res, da je to dodatno delo. Nekateri ne radi pokažejo, da več let niso eh, ukrepali. Upam, da se bo ta način dela spremenil, eh, da bomo lahko mi pomagali vsem tem eh, institucijam. Odločitev, ki je na to sprejeta, je ponavadi eh, kopija našega priporočila. <laughs> Merci beaucoup. Merci infiniment pour euh, Hvala. Hvala za to poročilo. To je delovni dokument eh, komisije. Prav. Hvala. Se vidimo k malu. Sedaj smo prišli do konca javne razprave. Hvala, da ste se udeležili današnje seje in prosim, eh, da odidete tisti, ki niste pooblaščeni, da ostanete na zasedanju za zaprtje.